Eh, dobi v roke to zelo zasluženo nagrado, čeprav z veliko zamudo. Eh, sedaj bi zaprosil našega eh, predstavnika, da poda uvod v vprašanje oziroma v točko, ki se nanaša na strategijo Črnega morja. Uh, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Zelo me veseli, da imam danes priložnost v imenu visoke predstavnice in podpredsednice Eštenove eh, sodelovati v tej razpravi o našem regijskem sodelovanju in eh, prihodnosti Črnomorske regije. Pozdravljam pozornost, ki Evropski parlament namenja temu področju. Črno morje je posebno geografsko območje bogato s človeškimi naravnimi in viri. Predstavlja eh, nekakšno stičišče med Evropo, Azijo in Bližnjim vzhodom in zato imajo eh, vse interesne skupine tam. Eh, zelo pomembno področje sodelovanja, kjer se združujejo naši interesi. Od leta 2007 in pristopa Bolgarije in Romunije je Evropska unija neposredno vključena v zadeve Črnega morja. Veliko je priložnosti in izzivov, ki terjajo uh, usklajevanje. To je razlog, zakaj smo leta 2008 vzpostavili uh, črnomorsko sinergijo, ki je bila odziv Evropske unije na regionalno sodelovanje. Včasih me sprašujejo, ali sinerg črnomorska sinergija podvojuje vzhodno partnerstvo. Moj odgovor je ne. Pri vzhodnem partnerstvu gre za to, da vzhodne sosede približujemo Evropski uniji s političnim združevanjem in gospodarsko integracijo. Pri črnomorski sinergiji pa gre za to, da Evropsko unijo približamo Črnemu morju eh, s tem, da sodelujemo v regionalnem eh, oblikah sodelovanja. Naj tu dodam še nekaj osebnih komentarjev. Seveda obstaja interakcija med vzhodnim partnerstvom in črnomorsko sinergijo. Eh, v mestnem času se je vzhodno partnerstvo razvilo in je postalo zelo pomemben instrument našega sodelovanja z vzhodnimi partnericami. In mislim, da eh, je tudi to priložnost, da tudi črnomorska sinergija postane pravi instrument, ki bo zagotavljal eh, sinergijo naših politik in prizadevanj v tej regiji. Na ta način Eh, bomo približali partner Evropski uniji in Evropsko unijo njenim partnerjem. Vzpostavili bomo sinergije s čezmejnim sodelovanjem in tudi eh, sinergije, kar zadeva našo bolj dejavno vlogo v okviru regionalnega sodelovanja. No, naši interesi na področju Črnega morja so široki, segajo od okolja, pomorskih zadev, ribolova do energetike, transporta, varnosti. E, vendar pa smo svoje dejavnosti osredotočili na tri sektorska partnerstva na področju okolja, transporta in energetike. In marca 2010 smo začeli delovati v okviru partnerstva o okolju. Poleg tega imamo tudi bogat program čezmenega sodelovanja v regiji, tega sem omenil pred nekaj sekundami. Proračun za program za črnomorsko območje v obdobju 2007 do 2013 v okviru čezmenega elementa Evropske sosedske politike. Torej, ta proračun se je povišal 17,5 milijona na 25,7 milijonov evrov. V okviru prvega razpisa je bilo eh, uresničenih 18 eh, projektov na področju treh prednostnih nalog Evropske unije v programu za Črno morje. Podpiramo čezmejna partnerstva za gospodarski in socialni razvoj, delimo vire in eh, kompetence za zaščito in ohranjanje okolja in podpiramo kulturne in izobraževalne pobude za spostavitev skupnega kulturnega okolja na črnomorskem območju. Vendar pa žal nismo dosegli toliko napredka, kot bi želeli pri izvajanju teh treh partnerstev. Zato je prišel čas, da ponovno razmislimo o tem, kako nadaljevati z našim sodelovanjem na črnomorskem območju in zato pozdravljam priložnost, da danes o tem govorimo. Kar zadeva prihodno strategijo za Črno morje, moramo zagotoviti, da bo ta doživela pozitiven odziv tako v Evropski uniji, kot tudi med državami okoli Črnega morja, ki niso del unije. V mestnem času pa razmišljamo o tem, kako ponovno oživiti črnomorsko sinergijo, kar je samo naravni korak na poti pri tih prihodnjih strategiji. Eh, v svojem nadaljem delu bomo imeli Eh, pred očmi tri eh, glavne vidike. Kot prvo, moramo oživiti pristop Evropske unije do sodelovanja v Črnomorski regiji eh, na tak način, da bomo upoštevali zelo raznolike odnose, ki jih imamo z državami okrog Črnega morja. Imamo državo kandidatko, to je Turčijo, imamo strateško partnerico Rusijo, Poleg tega pa so tu še naše partnerice iz vzhodnega partnerstva, torej Ukrajina, Moldova, eh, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan. Ravno tako moramo upoštevati, da so odnosi med posameznimi državami, torej medsebojni odnosi eh, med državami okrog Črnega morja včasih precej problematični. Kot drugo, moramo upoštevati druge okvire sodelovanja v regiji ni potrebe, da ponovno izumljamo toplo vodo. Na področju okolja, naprimer, obstaja komisija za Črno more, ki je zelo pomemben akter in Evropska unija upa, da bo kmalo sprejeta kot polnopravna članica. Ravno tako želimo okrepiti sodelovanje z organizacijo za gospodarsko sodelovanje ob Črnem morju, še posebej v kontekstu uh, vrhovnega zasedanja ob 20-letnici te organizacije, ki bo potekalo junija v Istanbulu uh, oživljena črnomorska sinergija in sodelovanje z organizacijo gospoda za gospodarstvo sodelovanje uh, pomeni uh, priložnost za razvoj praktičnega sodelovanja in tudi uh, okrepljenega dialoga med Evropsko unijo in Rusijo ter Evropsko unijo in Turčijo, ki sta obe zelo pomembni akterki v tej regiji. In pa tretjič, in kar je najpomembnejše, E, izkoristiti moramo prednosti Evropske unije in vse priložnosti, ki jih prinaša Lizbonska pogodba, zato da bomo združili naše inter, e, torej notranje in zunanje politike in instrumente. E, zelo cenim uh, stike z Evropskim parlamentom, kar zadeva Črnomorsko regijo, uh, kajti na ta način uh, skupaj razmišljamo o tem, uh, kako nadgraditi naš pristop do te zelo pomembne regije. Najlepša hvala. Hvala, gospod uh, komisar. Prvi govornik je gospod Ungureanu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot poročevalec za Črnomorsko regijo za naš parlament lahko potrdim, da je minilo 15 mesecev, odkar je Evropski parlament pozval k sprijemu strategije Evropske unije za Črno morje, s katero bi nadgradili Črnomorsko sinergijo. Ko je bila sprejeta Črnomorska sinergija leta 2008, so bila pričakovanja zelo visoka. Eh, vzpostavitev te pobude eh, je imelo številne prednosti. Obravnavali smo Črnomore kot ločeno regijo v evropskih politikah, ravno tako pa je bila ta, politik, ta regija opredeljena kot strateška prinosna naloga za Evropsko unijo. Štiri leta kasneje uh, eh, rezultati prinaša zgolj razočaranje. Kar zadeva politike, eh, je Črno morje bolj črna luknja. Nobenega poročanja ni o izvajanju sinergije že vse od leta 2008. Ni nobenih političnih dokumentov, ki bi predstavljali trenutne razmere v Črnomorski regiji. Drugič, izzivi v okolici Črnega morja ne čakajo, da bo komisija svoje besede zapisala na papir. Črno morje je eh, kopica nekih eh, napetosti in potencijalnih kriz. Prišlo je sicer do napredka na posameznih področjih, naprimer na področju okolja, eh, pomorske in ribolovne politike, pa ni mogoče govoriti o napredku na strateških področjih, kot je varnost in energetika. Dvakrat leta 2008 in leta 2011 je Evropski parlament pozval k okrepitvi eh, črnomorske sinergije. In eh, vprašanje še vedno ostaja odprto, ali komisija namerava izdelati tako celostno strategijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Rovček je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi in kolegice. Črnomorska regija je strateško pomembna regija, kot je že bilo omenjeno. Ome imamo tam države članice Evropske unije, imamo države kandidatke kot Turčija, tu je strateška partnerica Rusija in potem so tu še države vzhodnega sosedstva. Skratka, v našem interesu je, da pomagamo zagotoviti varnost, mir in blaginjo v celotno regijo. Res je, v regiji obstajajo zamrzneni konflikti. E, to so konflikti, ki so nekateri zamrzneni že več kot 20 let. Kaj lahko torej ukrenemo v tej regiji? Mislim, da pristop, ki ga omenja komisar, da podpiramo nekatere sektorske politike, kot je transport, turizem, energetika, okolje, mislim, da je tak pristop dober, kajti če pogledamo eh, delo, ki ga upravljajo različne organizacije, vidimo, da so eh, ravno to področje, ki jih tudi te organizacije obravnavajo in pri tem jih moramo podpirati. Obstajajo ideje, da bi zgradili črnomorsko avtocesto, da bi povečali pristanišče in na ta način okrepili zaupanje med narodi ob Črnem morju. Ravno tako bi na ta način okrepili tudi turizem in energetsko varnost. In morda bi s takim pristopom lahko Eh, postopoma prispevali tudi k rešitvi nekaterih zamrznenih sporov v tej regiji. Skratka, mislim, da je pristop, ki ga je predstavil komisar pravi, podpreti bi ga morali in kolegi mislim, da bi morali biti tudi bolj dejavni, kar zadeva sodelovanje Evropskega eh, parlamenta eh, s to regijo. Hvala. Gospod Mölcer. Hvala, predsedujoči. V zadnjem času se je zgodilo marsikaj, zaradi česar se je ukrepilo vzhodno partnerstvo in je to postalo bolj učinkovito. E, načelo več za več je zelo pomembno za naše vzhodne partnerice. Na ta način jih lahko spodbujamo k reformam in nujno potrebnim spremembam. To še posebej velja za države ob Črnem morju. Evropska unija lahko tukaj ponudi svojo pomoč in postane gonilo za reforme na različnih področjih in nedvomno bo to regija, ki bo v prihodnjih letih postala še bolj pomembna, ne nazadnje tudi zaradi vprašanj na področju energetike. Evropska unija mora imeti trajnosten pristop, ki v čim večji meri upošteva interese vseh upletenih. To velja tudi za vprašanje eh, novih plinovodov in naftovodov. Eh, to počnemo v imenu večje diverzifikacije eh, Evropske unije, vendar pa bi se morali eh, to obnašati zelo previdno. Kar zadeva eh, približevanje nekaterih držav, kot je Ukrajina, Evropske unije, je to vredno pozdraviti. Uh, vendar pa je potrebno spoštovati tudi legitimne ruske interese v tej regiji, kadar so ti res legitimni. Na ta način tega partnerstva ne bomo ogrožali. Hvala, gospod Karas. Gospod komisar, spoštovani gospe in gospodje, pozdravljam prizadevanja, da bi eh, dali nov zagon črnomorski strategiji. Hvaležen sem tudi za eh, iskreno oceno statusa kvo, ki ostaja. Eh, res se nimamo s čim pohvaliti. Države črnomorske regije postajajo vse bolj pomembne. Eh, so geografsko blizu, eh, hitro se razvijajo, ponujajo velik eh, potencial eh, glede človeških virov in tudi kar zdeva energetiko. Čr v Črno morje teče Donava, največja evropska reka in zelo pomembno je, da prispevamo k sodelovanju držav ob Črnem morju in da ne poskušamo izigravati njihovih interesov. Eh, ravno tako moramo uh, usklajevati naše dejavnosti, ne da vsak eh, deluje na svojo roko. Kaj ti ta regija bo zelo pomembna za prihodnost Evrope. Ključne besede so diverzifikacije, medsebojne povezave, varnost oskrbe z energijo. Predvsem je tu pomemben projekt Nabuko in pa tudi drugi alternativni projekti, kot naprimer Južni tok regija eh, leži med eh, Črnim morjem in Kaspijskim morjem in predstavlja stičišče med Evropo eh, in Azijo. Za to regijo so značilni številni zamrznjeni spori in tu ne gre samo za energetsko in gospodarsko vprašanje, ampak tudi za vprašanje varnosti in stabilnosti. In zato mislim, da bi se res morali bolj osredotočiti na to regijo in ukrepati čim bolj strateško hvala. Gospod Kalfin je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod komisar, strinjam se z vsem, kar ste povedali o črnomorski regiji. Strenjam se tudi z vašim opisom priložnosti, ki se tam odpirajo za Evropsko unijo in zelo me veseli, da komisija vidi možnosti za nadaljne delo v črnomorski eh, regiji. Ampak kot ste dejali, tudi sami eh, razvoj vzhodnega partnerstva eh, očitno pomeni, da je črnomorska strategija nekoliko v zadju in tu je bilo storjeno zelo malo. Veseli me, da ste izpostavili pomen sodelovanja Evropske unije v regionalnem eh, sodelovanju, ne samo na področju energetike, ampak tudi na področju stikov med ljudmi, izobraževanja, kulture. Pomembno je, da si Evropska unija zastavi konkretne cilje in da temu namerimo tudi ustrezna sredstva, sicer se ne bo zgodilo nič. Najlepša hvala, gospod Tikao. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod komisar, Črnomorska regija je geostrateškega pomena, predvsem kar zadeva varno oskrbo z energijo in kar zadeva diverzifikacijo energetskih virov za Evropsko unijo. To je posledica bližine Kaspijskemu morju in Srednji Aziji po pristopu Romunije in Bolgarije eh, se Evropska unija odločila postati pomemben akter v tej regiji. Kot eh, pripravljavka mnenja o črnomorski strategiji za odbor ITRE sem izpostavila dodano vrednost in pomen južnega plinskega koridorja kot eh, pomembnega urodja pri izboljševanju varne oskrbe z energijo pobude, kakršen je projekt Nabuko ali Jadranski vod in eh, povezave med Grčjo in Armenijo, vse to kaže, kako pomemben je angažma Evropske unije na področju Črnega morja in kako pomembno je, da izboljšamo sodelovanje med državami v Črnomorski regiji. Uh, upam, da bo komisija pripisala večji pomen tej regiji in uh, izdelala načrt delovanja. Najlepša hvala. Zdaj pa postopek Catch the Eye. Prva je gospa Bazesko. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Strateški pomen Črnomorske regije je nedvomen. Gre za gospodarsko, politično, energetsko, kulturno, in tudi varnostno zelo pomembno eh, regijo, ki je ključna tudi v naši sosedski politiki in uh, mednarodnih odnosih. Zato črnomorska strategija ni samo neka možnost, ampak je nujnost. Obravnavati mora zagotavljanje stabilnosti v tem območju, kar vključuje tudi reševanje zamrznenih sporov. Ravno tako pa je potrebno izkoristiti tudi gospodarski potencial te regije, predvsem z velikimi energetskimi projekti. Romunija podpira dejavno politiko za Črno morje skupaj eh, s politiko za Podonavje. Romunija Eh, povdarja, da je pomembno imeti jasen kontekst sodelovanja in zato pozivam komisijo, da pripravi osnutek črnomorske strategije. Ďakujem za slovo, vážený pán. Gospod Paška, najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar, zelo pomembno uh, orodje za dostop do Evropske unije so pristonišča, preko katerih uh, se uvaža blago Evropsko unijo in izvaža blago v Azijo. Zato je krepitev pristanišč in njihovih zmogljivosti zelo pomembna. To ne velja samo za pomorska pristanišča, ampak tudi za pristanišča na notranjih plovnih poteh. Uh, To velja seveda tudi za največjo evropsko reko Donavo. Zato mislim, da je gospodarsko gledano zelo pomembno uskladiti dokumente, torej strategijo za Črno more in strategijo za Podonavje. Gre za eh, instrumente, ki vzajemno vplivata eden na drugega in zato mora biti naš cilj, da izkoristimo sinergije obeh instrumentov, kajti na ta način bomo eh, boljše izkoristili vire, ki jih imamo na voljo. Najlepša hvala in za konec je gospod Luman. Najlepša hvala. Črnomorska regija je zelo bogata z naravnimi viri in predstavlja potencijalni trg 350 potrošnikov, vendar pa potrebujemo okrepljeno sodelovanje med državami Črnomorske regije in širšega območja okrog Črnega morja. Realistična rešitev bi bila, da bi bolje spodbujali razsežnost Črnega morja v okviru evropske sosedske politike. Razširjeno območje Črnega morja je del vzhodnega partnerstva. Eh, vendar pa sodelovanje okoli Črnega morja igra zelo majhno vlogo v sedanjih načrtih Evropske unije, kar zdeva posodobitev sosedske politike. Evropska unija bi lahko igrala pomembno vlogo pri spodbujanju regionalnega sodelovanja, če bi oblikovala Evropsko strategijo za Evropsko unijo, ki bi temeljila na črnomorski sinergiji Eh, in eh, če bi na ta način dopolnili tudi eh, strategijo za podonavje. Najlepša hvala, gospa Tikao je naslednja. Najlepša hvala. Gospod komisar, rada bi vam zastavila vprašanje. In sicer, kar zdaj pa pomorske koridorje v Črnem morju. Zaenkrat nimamo nobene ustrezne finančne postavke v večletnem finančnem načrtu, imamo pa postavko za vsa ostala evropska morja in zahtevam memorandum o soglasju za koridorje v Črnem morju in pozivam komisijo naj odpre proračunsko vrstico v okviru TNT za financiranje tega koridorja, ravno tako kot obstajajo podobne Eh, postavke za Baltsko more, Severno more in Sredozemlje. Ravno tako eh, tudi ni splošnega sporozuma, obstaja samo dvostranski sporozum o upravljanju ribih staležev v Črnem morju. Potrebujemo podporo komisije za to, da bomo spostavili regionalni dialog in opredelili skupno ribiško politiko za območje Črnega morja. In pri tem morajo sodelovati vse države. Cikao. Hvala lepa, kolegica Cikao. Tako smo končali s postopkom KHDI. Pritegnite pozornost predsedujočega. In sedaj predajam besedo v imenu visoke predstavnice gospodu komisarju Fileju. Uh, uh, Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za to kratko, pa vendar zelo navdihujočo razpravo. šlo je za sinergijo in strategijo v Črnem morju. Odločno verjamemo to, da je črnomorska sinergija tudi s čezmejnim sodelovanjem z našimi prijatelji nekaj, kar vključuje tudi celovito pomorsko in podonosko strategijo. Evropske unije in da je to lahko naš pristop tudi do Črnega morja. Če nadaljujem tam, kjer je končal zadnji govornik, lahko povem, da je kolegica Damanaki že začela postopek, da bo zagotovila, da bodo vse obaljne države ob Črnem morju enako pravno udeležene pri oblikovanju skupnega pomorskega dnevnega reda za Črno morje. To vključuje tudi trajnostni ribolov. Konferenca udeleženih zainteresiranih strani o Črnem morju se bo odvijala v Bukarešti novembra letos. Ta skupni pristop lahko poveča priložnosti za sodelovanje, ker obstaja skupni interes Evropske unije in črnomorskih partnerjev. Gre predvsem za reševanje izzivov, s katerimi se regija sooča, kot so promet, okolje, pomorska in ribiška politika in izobraževanje. Upamo, da bo ta pristop tudi povečal zaupanje in gotovost in dobro odnose med državami ob Črnem morju. Evropska unija mora nadrevati in vključevati ekonomsko, politično in druge dimenzije v politiki Črnega morja. Spraviti moramo, kako bi lahko tekan najbolje dosegli. In tukaj računamo na podporo Evropskega parlamenta. Veselimo se prihodnjih priporočil. Pri tem naj vam zagotovim, da bomo ostali zavezani strategiji Evropske unije za Črno morje, vendar pa v pravem času medtem pa trdo delamo glede veliko elementov, ki sem jih omenil. Ko sem vam prisluhnil, ste nekateri izmed vas govorili o varnosti skrbe z energijo, o regionalnem sodelovanju, o demokratizaciji. Dejali ste, da tega ni, ker nimamo strategije za Črno more. To ni res. Glede teh vprašanj trdo delamo. Govoril sem o vzhodnem partnerstvu, ki je bilo razvito. Zato, da bi pomagali tej regiji pri približevanju k EU. veliko ljudi poziva k strategiji, k okviru, tudi, institucional, tudi k institucionalnemu okviru. Potem pa jih povabim, da naj podajo konkretne predloge, poleg tega, kaj že počnemo, kako bi si želeli, da bi ta strategija izgledala, kakšne bi naj bili temelji, kakšna bi naj bila struktura. Če vam povem po pravici, pa potem dobrih vsebinskih eh, eh, idej ni. Dovolite nam, da se temeljito pripravimo na to temo. To ni izgubljen čas. Medtem delamo na vzhodnem partnerstvu, krepimo naše odnose s partnerji v regiji. Prav tako bomo povečali našo podporo za čezmeno sodelovanje. In prav tako bomo zagotovili, da bo sedaj po Lizbonski pogodbi Evropska unija odigrala bolj učinkovito vlogo pri regijskem sodelovanju. Hvala lepa za vaše prispevke in podporo. Hvala lepa, gospod komisar Füle. Razprava je tako zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o pogajanjih o pridružitvenih sporazumih med EU in Azerbajdžanom ter med EU in Armenijo. Najprej poročilo gospe Jetten Meki o pogajanjih o pridružitvenih sporazumih med EU in Azerbajdžanom. In